Nous reprenons nos travaux. Torej, začenjamo z delom in na začetku imamo sporočilo gospoda Jorge Nunthea Feresa, ki bo delo o načinu predstavitve v nacionalnih eh, proračunih 2021-2022 predstavil. Tu gre za študijo, ki je bila objavljena julija 2014. Jean-Luc Den je umrl tik pred eh, dokončanjem te študije. On je sprožil to. Sedaj pa besedo dobi eh, gospod Nunges Fere. Hvala lepa, hvala lepa, da sem lahko tukaj. Predstavil vam bom eh, poročilo. Pred seboj vidite prosojnice, ki nas bolj vodijo skozi pogovor, ni ničesar kompliciranega, torej lahko začnem. Študija je bila narejena zato, da vidimo, kako države članice obravnavajo prispevke in da vidimo tudi, kakšne so posledice eh, obravnavanja eh, teh prispevkov in prihodkov. Se pravi tudi, kako oni pogajajo, se pogajajo o lastnih sredstvih. Eh, mi smo torej naredili to študijo. To je bila zelo pomembna študija, čeprav, ko jo preberemo, je včasih težavno eh, brati vse to. Eh, tu eh, smo pač šli od države do države, brali smo proračune v različnih jezikih, bili smo mehna ekipa. Presenečeni pa smo bili nad neredom, ki smo ga ugotovili pri načinu obravnavanja proračuna. In eh, tu sem že razmišljal o naslednjem eh, delu, sedaj pač vodim eh, to visoko skupino za Marija Montija eh, in to pomeni, da bom moral to upoštevati marsikje druge. To poročilo je videti dolgočasno, ima pa velike posledice. Na hitro bom preletel točke iz poročila ne bom eh, razlagal, kako delujejo lastna sredstva, kajti sicer ne bi nikoli končal. Eh, tu gre bolj za sporočila iz tega poročila. Povedal sem, da, da je sistem zelo heterogen. Razložil bom tudi, zakaj je to pomembno. Pokazal vam bom analizo, ki jo imamo, rezultate analize eh, prispevkov, izdatkov in eh, predstavil bom tudi eh, razpravo o reformah eh, v posameznih državah in kaj bi bilo mogoče narediti. Govoril bi tudi, kako učinkujejo razprave o lastnih sredstvih. Govorili bomo tudi o tem, kaj pomeni pravzaprav neto bilanca v današnjem kontekstu. Potem pa bom govoril tudi o obveznostih in plačilih, eh, ki bi lahko pravzaprav zmanjšali težave s proračunom vsako leto. Torej, kot rečeno, vse je zelo heterogeno. Ogledali smo si uh,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 prispevki za evropski proračun niso pravzaprav klasificirani kot prihodek za EU. Najprej gre vse v proračun vlade in potem to postane izdatek. Nobena država ne izvaja eh, pravila vlastnih eh, sredstev za EU. Eh, pravno lahko rečemo, če je to namenjeno Evropske uniji, potem imamo jasno ločitev med nacionalnimi prihodki in prihodki, ki so namenjeni Evropske uniji. Nekatere države pa eh, to počnejo na ta način. Eh, potem naslednja heterogena stvar je način klasificiranja prihodkov iz eh, proračuna Evropske unije. Tu imamo veliko raznolikost in težko je pravzaprav ugotavljati, kako so stvari zabeležene. Tu imamo eh, premajhno preglednost in to povzroča tudi težave. Nekateri proračuni in to vam bom tudi pokazal, eh, sicer navajajo prispevke, prihodke in Eh, pravzaprav navajajo eh, pač to, kar dobijo države iz eh, proračuna Evropske unije kot čisto, čisti donos. Na ta način to kalkulirajo in pokazal vam bom, v katerih primerjih se to pojavlja. Potem pa koristi prihodkov EU se tudi ne upoštevajo. Ehm, to lahko vidimo pri nacionalnih eh, eh, proračunih, pa tudi pri lokalnih proračunih pred volitvami eh, in marsikje pač tlakujejo na novo ceste, zato ker pač morajo porabiti proračunska sredstva in podobno. Tu ne gre pravzaprav za neto koristi teh eh, sredstev. Vendar to je pravzaprav problem na ravni Evropske unije. Eh, to je pravzaprav tudi problem eh, nacionalnega računovodstva, zaradi tega, ker ne upoštevajo koristi tako kot v poslovnem svetstvu. Če bi podjetja tako delovala, bi propadla čez nekaj let. Torej, države članice ne upoštevajo, kaj prinaša dejansko Eh, proračun Evropske unije. Vidijo samo pravzaprav, kaj prinašajo eh, BDP in podobno. Eh, potem pa klasifikacija prispevkov Evropske unije. Kot povedano, večina to beleži kot eh, izdatek vlade. Eh, imamo pa tu Francijo, Nemčijo, Avstrijo in Bolgarijo, ki pač del prihodkov namenijo proračunu EU in sicer preden to obravnavajo kot vladni prihodek. To je zanimivo. Pri DDV-ju je situacija bolj mešana. DDV se smatra eh, kot eh, prispevek Evropske unije zaradi eh, carinske unije, torej tu nimamo težav, to je standard. Pri DDV-ju pa imamo pravzaprav tu raznoliko situacijo. To namreč ni povezano z resničnim DDV-jem in v proračunskih linijah to obravnavajo na različen način v različnih državah. Eh, tu gre za transfer iz nacionalnih proračunov in dosti krat to eh, dejansko eh, upoštevajo kot izdatek in ne kot sredstva namenjena za EU. Pri prihodkih, torej tu je še vedno. Ne, to ni bila prava stran. Se opravičujem. Tu imam nekaj primerov, Belgija, Češka. Eh, vse to smo si ogledali v primeru Belgije. Imajo prispevke na podlagi DDV-ja eh, kot eh, sredstva namenjena za EU. Isto velja pravzaprav tudi za Luksemburg, mnoge druge države pa. Eh, imajo pravzaprav različne eh, kategorije porabe. Eh, se pravi, tu ne gre niti za isto kategorijo. V nekaterih državah prispevek beležijo kot izdatek za mednarodne organizacije, potem za splošne storitve. Se pravi, tu imamo najrazličnejše načine, kako zabeležijo ta izdatek. Eh, pri Združenem kraljestvu se eh, prispevek niti ne pojavlja eh, na pravi način. Imajo teoretičen bruto in neto prispevek. Pojavlja se kot javni izdatek in na ta način pravzaprav tudi izračunavajo britanski rabat. To je zelo čudna situacija in potem pa Romunija. Verjetno so imeli pravzaprav svetovalce iz Združenega kraljestva, kajti oni uporabljajo isti eh, sistem. Eh, to je verjetno posledica twininga. Potem pa prejemki. Eh, torej Nemčija ima prejemke samo v nacionalnih eh, računih, eh, ko gre se preko nacionalnega proračuna. Se pravi, Združeno kraljestvo opravlja o, oceno vseh sredstev, ne glede na to, ali gre to s skozi kanale eh, srednje vlade ali ne. Eh, Nemčija, Francija in Luksemburg ne smatrajo eh, prejemke iz EU kot prihodek vlade in to je torej ločeno EU in nacionalno. V mnogih drugih državah pa to pravzaprav obravnavajo kot nacionalni prihodek in to potem porabljajo. Se pravi, najrazličnejše načine računovodstva imamo in tu je treba dejansko prelistati strani in strani, da najdemo ustrezne informacije. Potem pa posledice reforme lastnih sredstev. Bilo bi zelo koristno, eh, da se dogovorimo eh, glede tega, kako klasificirati eh, prejemke zelo pomembno je, da imamo pravzaprav isti eh, jezik. Eh, BND eh, mora pač biti obravnavan kot sredstva, ki se namenjajo za Evropsko unijo in podobno. Vse to bi močno pomagalo. Uporaba neto. Uh, bilans kot eh, in čistega eh, izida eh, kot izdatek je pravzaprav tudi nekaj, kar izkrivlja situacijo. Problem je pravzaprav, če celoten sistem pogajanj temelji na takih bilancah in težko se je potem pogajati o tem če imamo pač ta neto izid, potem je to nesmiselno, eh, kaj ti marsi, kaj niti ni predtem eh, dodeljeno vladi in to je zelo politično vprašanje in zaradi tega je tudi reforma lastnih sredstev toliko težja. Eh, tu manjka besedica, se opravičujem. Ogledali smo si dejansko nacionalne eh, računovodske standarde in beleženje proračuna, to smo si natančno ogledali in eh, ocene eh, BND-ja niso natančne. Videl sem namreč tudi, kako to vpliva na britanski rabat. Bil sem specializiran na proračun in Eh, tu je preciznost zelo zanimiva. Eh, ko sem si tudi ogledal eh, stopnjo na prak pri kalkulaciji BND-ja, sem videl, da potrebujemo pravzaprav tudi bolj natančne odgovore. Čez kak mesec vam bom lahko te ponudil. Treba je torej razmisliti o klasifikaciji, pa tudi o načinu priprave proračuna. E, torej, izračun prispevka za EU je zelo e, kompliciran in države članice bi morale razmisliti e, o načinu dodeljevanja zadostnih sredstev. Včasih države izhajajo pravzaprav iz. Uh, načrtovanih plačil, vendar eh, to dosti krat ne ustreza temu, kar je načrtovala komisija in sredstva so eh, nižja. Pomembno je, da izhajamo pravzaprav iz eh, dokončnega izračuna sredstev, ki bodo potrebna in potem bi računali nazaj in potem morajo države plačati če mora pač država eh, plačati, potem mora plačati v trenutku, ko je projekt eh, končan. Razumem stalnih eh, prepirov na tri mesece. Rekel sem tudi, da moramo vsaki državi urediti obravnavo prihodkov. In in tudi eh, upoštevanje čistega izida eh, kot eh, ocena za stroške, to je nekaj, česar ne razumem. Kako to vpliva na lastna sredstva? Nekatere stvari niso zapisane v eh, poročilu to še obdelujem, je pa to pomembno. V prihodnje bomo imeli morda ostanek eh, BND-ja. Pomembno je govoriti o realističnih stvarih in tudi o lastnih sredstvih. Pomembno je dobro, pravilno računovodstvo. Eh, to mora biti del eh, eh, prihodnih pogajanj o proračunu, o prihodkih in odhodkih, potem eh, neto bilance čisti izidi so tudi nekaj vprašljivega. Tu Eh, vemo, da je proračun danes toliko bolj kompliciran kot pred 30 leti. Poglejmo si finančne vire, načine, kako države to obravnavajo in zaradi tega moramo spremeniti stvari. Tudi več finančnih instrumentov je v Evropski uniji, določene stvari so tudi povezane z Junkarjevim načrtom. Poglejmo, koliko denarja je mobiliziranega, kolikšen eh, je eh, učinek na eh, BDP in finančni instrumenti tega obdobja, vključno s proračunskimi garancijami Junkarjevega načrta, eh, so pomembni. Tu govorimo o 100 milijard. 100 milijardah evrov in eh, tu gre za investicije in pretoki v teh instrumentih ne morejo imeti eh, Eh, drugačnih eh, čistih izidov. Eh, kdo bo pravzaprav profitiral od tega Junkerjevega načrta? Več sto milijard kroži in tega denarja potem ne upoštevamo. Dejansko sem izračunal, da bo morda zasebni eh, sektor mobiliziral 700 milijard. In eh, mi ne moremo pač reči en evro iz. Uh, proračuna EU, en evro iz nacionalnega proračuna in reči, to je sedaj mobilizirano, to ne velja več in mislim, da je tu treba narediti spremembe. In na koncu uh, poročila ugotavljamo, da bi uh, bilo dobro, če bi imele države boljše uh, bilance, boljše računovodstvo. v časopisih piše, da nimamo nadzora nad evropskim proračunom. Eh, vendar to ne drži in zaradi raziskovalcev, kot sem jaz, prosim parlament, svet, naj najdejo bolj primerne načine za svoje račune. Hvala. Merci. Merci pour... Eh, hvala lepa za to predstavitev, ki je pokazala raznolikost eh, eh bilanc eh, v in proračunov v Evropski uniji. Videli smo, kako se druga različno eh, navajajo prispevki za proračun EU eh, v evroobmoče, naprimer, nismo pravočasno ugotovili, eh, ali države dejansko na isti način predstavljajo svoje proračune, kot da ne bi pač govorili z istim jezikom. Torej, najlepša hvala za to predstavitev. Eurostat bo morda eh, tu ukrepal. Njihova sredstva so dokaj skromna. Na področju makroekonomije so dobri, eh, nimajo pa dobrih možnosti za preverjanje proračunov. Eurostat eh, postaja pravzaprav generalna direkcija za eh, proračune v Evropski uniji. Eh, vendar na tem področju je dejansko mogoče narediti velikanski napredek. Eh, dejstvo je, da evropskim državljanom ne predstavljamo proračunov eh, na primeren način. Gospod Levanovski ali je tukaj, potem pa gospod Depri. Hvala, gospod predsednik, z veliko zanimanja sem prebral to poročilo in nekatere strani so dokaj zahtevne. E, in tu imamo pač e, posamične predstavitve držav in tu se mi zastavljajo tri vprašanja. Prvič, strinjam se tezo avtorjev študije, da je potrebno harmonizirati eh, davčne sisteme eh, držav članic. Tu gre za nomenklaturo. Tudi jaz sem veliko delal na proračunu v svoji državi in ko se pripravlja proračun, ne vzamem Belgijo, se poberjo prihodki in del teh prihodkov je namenjen. Uh, prispevku Evropske unije. E, torej, v našem proračunu je to izdatek. Prispevek za EU je izdatek. E, torej, e, vi razmišljate očitno o drugačnem pristopu. Torej, jaz bom razložil svoje mnenje na podlagi izkušenj s proračunom. Po eni strani imamo prejemke, na drugi strani pa se eh, s tem naredi nekaj plačil, nakazil in tako pač poteka računovodstvo na nacionalni ravni. Drugič, če sem pravilno razumel, eh, torej eh, prihodki Evropske unije, ki gredo skozi nacionalne proračune, tu ne predlagate harmonizacije ali sem morda narobe razumel. E, torej, tu želite državam članicam dati več e, prostih rok. E, zakaj je to manj pomembno v tem primeru kot e, pri obravnavi prejemkov? Tretjič. Ali sem pravilno razumel pri lastnih sredstvih? predlagate naslednje. Eh, lahko bi imeli lasna sredstva, vi želite očitno lasna sredstva iz DDV. Očitno želite sistem, kjer bi eh, lasna sredstva bila prispevki držav članic. Ali sem to pravilno razumel? Se pravi, najprej bi imeli pravzaprav harmonizacijo pri eh, proračunski nomenklaturi, eh, torej kar zadeva eh, prispevke držav članic v proračun Evropske unije in prispevki držav članic bi bili potem dejansko lastna sredstva. Če vas pravilno razumem, poskušam pač eh, razumeti vaše razmišljanje. Ko bi imeli pač sistem vlastnih sredstev temelječ na DDV, je e, e, treba pravzaprav tudi imeti ustrezne določbe za nacionalne proračune. Če, na primer, prihodkov ne bo zadosti iz DDV-ja, potem je treba prihodke najti drugje. Naprimer, če pride do večjih finančnih potreb, ali je to vaše razmišljanje? Ali sem pravilno razumel vaše predloge? E, toliko kot opomba in vprašanje. E, hvala. E, ali želite morda takoj odgovoriti našemu poročevalcu? Hvala lepa. Odgovoril bom v angliščini. Ok, on. Dobro. V zvezi s harmonizacijo in načinom, kako prispevati Francija in druge države, imajo zdaj iste težave. Gre bolj za klasifikacijo, potem ko je denar že zbran kako se to beleži. Del tega denarja se vodi kot prispevek EU. Gre samo za to, da imamo jasno proračunsko vrstico. Namesto, da imamo prihodek, potem pa se prispevki za EU različno obravnavajo v različnih državah in je potem temu seveda zelo težko slediti. Prav tako vse države tudi ne uporabljajo iste proračunske vrstice za izkazovanje prispevka v EU. Mislim, da gre bolj za preglednost prikaza, kako prikažemo tisti odstotek za EU. Da ne bi prišlo do nespa razuma, vi želite specifično proračunsko vrstico, ki bi imela isti pomen v vseh državah članicah. In če dovolite, kar se dogaja v države kot je Francija. Eh, v proračunu se pojavljajo eh, vsi davčni prihodki in preden se določijo sredstva, s katerimi eh, bo država razpolagala, se odšteje prispevek za Evropsko unijo. Se pravi, ta se ne pojavlja med izdatki, tu gre za eh, namenska sredstva za eh, proračun Evropske unije. Torej, mi določimo, eh, eh pač, eh, s katerimi drž sredstvi eh, bo država razpolagala in en del gre neposredno pravzaprav in se neposredno namenja Evropske unije. No, mimo grede, v Franciji uporabljajo enak postopek, tudi ko gre za regionalni proračun, torej tudi na nacionalni ravni sami bi jim pomagalo, če bi zadeve razjasnili in če bi rekli, kam gredo stvari najprej. Kako se recimo financira na regionalni ravni? Mislim, da gre zgolj za preglednost računovodstva, kar bi olajšalo delo vsem skupaj. To je glavna točka. Govorili ste tudi o tem, kako se obravnavajo izdatki. Delno je to možno harmonizirati, ampak zadeva je bolj zapletena, kajti vse države ne dobivajo sredstev za iste stvari in tako dalje. Morda bi stvari lahko poenostavili, ampak pri prispevkih, najprej se osredotočamo najprej na prispevke, ker to res vpliva tudi na pogajanja o sredstvih. Skratka, pri tej študiji je šlo bolj za zaskrbljenost, kako to vpliva na pogajanja o sredstvih. Eh, tu obstaja pravzaprav tudi problem datuma zaključka eh, tega, kajti eh, nimajo vse države članice isti datum za zaključek. Now, quickly, of... Zdaj pa še na hitro vprašanje o DDV-ju. V študiji smo bili pravzaprav naprošeni, da se ukvarjamo tudi z DDV-jem in kakšen bi bil vpliv tu. Sam se zdaj ukvarjam tudi s poročanjem o lasnih sredstvih. DDV je ena od možnosti. Ampak jaz bi dejal, da bi morda DDV lahko obravnavali posebej v drugi študiji. Tukaj smo se zadev le dotaknili. Zdaj pa še kar zadeva bruto nacionalni dohodek. Mislim, da ne bo zlahka izginil. To ima vpliv, ko spreminjate prioritete. Ena od težav je ta, da se v današnjem svetu soočamo z mnogimi spremembami, pa imamo statičen proračun. Zato je BND lahko koristno sredstvo. Prav tako se mi zdi, da je to lahko koristno tudi, da nekako izenačimo ali zlikamo, če hočete, razlike o tem, kako ljudje čutijo o sredstvih, kako gledajo na njem. Evropski proračun ima tudi mnogo dodatnih o prevzetih obveznosti, ki se ne beležijo. To pomeni, da tudi proračun z določeno razliko jamči za to. Skratka, gre za denar, ki ga ni v proračunu, ki vam ga ni treba dati, ampak če ima neka država težave, je to treba plačati. In če nimate denarja za to, potem je težko engagements, les engagements hors bilan, si j'ose dire. Ja, to so pravzaprav obveznosti, ki niso v bilanci. Eh, treba se je dogovoriti, kako bomo imeli računovodstvo za obveznosti zunaj eh, proračuna bilance. In tu potrebujemo ustrezni izraze na eh, evropski ravni. Ja, tu mislim, da imamo različne učinke, naprimer tudi pri mehanizmu jamstev v evroobmočju. Eh, tu smo v neki drugi logiki. Mi moramo reči, potrebujemo imeti eh, proračun, ki bo takšen ali drugačen in potrebujemo eh, jasne vire, izdatke ali pa garancije, vendar tega ne moremo dati v proračun Evropske unije, kajti tu gre eh, torej za evroobmočje. Vendar jaz sem se za to vedno zauzemal. Ha, to je zelo vprašanje, o katerem se pogovarjamo v zvezi z vprašanji o prihodnosti. Kako se lotevate vprašanj prihodnosti? ESFM je nekaj, kjer imamo jamstva evropskega proračuna, torej govorim o grškem primeru in zato je tudi Združeno kraljestvo to bilo deležno izjeme. Oni so debili, dobili več milijarden posojilo in sicer gre tukaj za to razliko do zgornje meje. Če pride do kakršnih koli težav, seveda nočemo plačevati, ampak več je tu še stvari. So pa vprašanja, ki so zelo čudna ni recimo nobenega mehanizma v zvezi s tem, kaj narediti z zamudnimi plačili. Če recimo neka, neka država zamuja s plačili, mora to kriti sama. In potem še britanski rabat. Mislim, da so v lordski zbornici rekli ne, če neka država, tudi če ni v evrskem območju, recimo da gre za Mačarsko, bo plačalo Združeno kraljestvo, ampak dobi tu rabat, ker ni razlikovanja med obema primeroma. Skratka, tu je veliko težav s to razliko, ampak govorimo o tehničnih vprašanjih, ki pa bodo nedvomno prišla na vrsto. Spraševali ste tudi, če menimo, da je BND dobra stvar. Jaz mislim, da bomo to potrebovali. Spraševali ste, če je to dober vir. Odvisno. Trenutno zelo intenzivno razmišljam. Dejstvo je, da ima bruto nacionalni dohodek svoje dobre lasnosti, ko pa ustvarjate nova sredstva. Ne razmišljajte v tej smeri, da bo potem svet veliko lažje obvladovati. Drugače bo, še vedno bo veliko debate o tem, kakšne naj bodo stopne in tako dalje. Mislim, da je BND dobra stvar zlasti v kriznih razmerah, ampak druga sredstva so pa dobra za druge stvari. Tu bi morda lahko imeli neko sredstvo, ki bo v skladu z ciljem EU, tako da imate podoben fiskalni vzvod, kot ga imajo države članice. Torej, če gre nekaj uprit EU, gre tudi v ustrezno proračunsko vrstico. Nisem tako prepričan, da lahko za eno potezo rešimo vse. Ne želim kritizirati, da je BND nekaj tehnično slabega. Ne, ni nujno tako. Gospod Depre, vračam se k svojemu vprašanju. Zemimo hipotezo, eh, da se do govorimo za eh, nove, eh, nova lastna sredstva v višini določenega odstotka DDV. Eh, vendar ta odstotek se določi pred določenim letom. V tekočem letu pa potrebujemo zaradi velike nesreče dodatna sredstva. Se pravi, tu verjetno ne moremo spremeniti stopnje DDV-ja ki se namenja, najbolj enostavno je, da se zahteva dodatni prispevek eh, držav eh, in ta prispevek eh, bo pravzaprav v vsakem primeru prispevek v skrajni sili. No, Nimam druge rešitve. Vidik eh, virov eh, je vedno težaven. Tu gre za dogovore med državami članicami, eh, ki se pač na svetu dogovorijo. Ehm, morda imajo nek maršo pri DDV-ju, vendar tu gre dejansko za dogovarjanje med državami članicami, na katero mi ne moremo vplivati mi poslanci. Kaj se zgodi? Eh, če mora pač pol več plačati kot žak in pjer. Eh, torej, ne glede na to, katere vire imamo, ali DDV, ali eh, določene davke na podjetja. Torej, v končni fazi morajo države članice sodelovati pri financiranju Evropske unije. In tu so dejansko peklenska pogajanja. In uh, morda pač bomo nekega dne imeli uh, splošno pravilo, gospodo Nano. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej uh, sem hotel povedati, da sem vesel tega poročila. Uh, uh, res sem uh, osupel nad tem, kar smo slišali. Uh, ne morem verjeti, da je organizacija prihodkov držav eh, tako raznolika. Eh, neverjetno je, da nimamo bolj pregledne formule za prispevke držav članic in to seveda vpliva na številne sektorje. Eh, ali to tudi vpliva na tri odstotke konvergence? Eh, v končni fazi bi to moralo imeti določene posledice. In pravo vprašanje, ki se ga eh, zastavljam danes, je prav to. Potem pa imamo še vprašanje goljufij. Eh, pri DDV-ju, pri drugih področjih. In danes moramo pravzaprav najti način financiranja Evropske unije, ki bo bolj pregleden. Eh, torej z veliko zanimanja pričakujem eh, poročilo Monti. Mislim, da moramo eh, pripraviti nove prihodke za Evropsko unijo in tu potrebujemo večjo enakost in dejansko me skrbijo izjeme in preglednost. Hvala lepa za to poročilo. Hvala lepa, da ste nam povedali svoje mnenje, gospod Manka. Ďakujem, pán predseda. Takisto si myslím, že tá správa... Hvala lepa. Predsedajoči, tudi sam mislim, da je to poročilo zelo zanimivo in dejansko je določena stopnja harmonizacije potrebna. Pet ali šest držav pa ni omenjenih v tem poročilu. Je to ugotovitev ali vprašanje? Ima svoj jezik, da bi ga lahko počuvati. V tejto sprave 5-6 krajin vôbec ne figuruje. Upam, da me zdaj slišite. Želel sem povedati, da nekaj držav ni omenjenih v poročilu. Ali to pomeni, da je v teh državah vse v redu? Pri nas imamo namreč mesta in občine, ki so neto prejemnice in ki dejansko svoje računovodstvo izvajo podobno kot podjetja. Omenili ste DDV. Eno stvar bi povedal. Razlike obstajajo. V nekaterih državah je stopnja 10, drugot 25 odstotkov. Tudi tu bi torej bila potrebna harmonizacija. Namreč tisti, ki plačujejo 25 odstotkov v okviru nacionalnega sistema, to seveda pomeni, da se nateče več denarja kot v drugih državah. V tistih recimo, kjer znaša DDV samo 10 odstotkov. Kar pa zadeva poročilo o lasnih sredstvih, tam je o DDV-ju govora kot o eni ključnih podlag za prihodke. Sveda, DDV je tudi vir utaje davkov, zato bi tudi na tem področju bila harmonizacija zelo dobrodošla. Zato predlagamo, da bi, oziroma zato je dejstvo, da DDV plačujejo tisti, ki so čisto na koncu te verige. Na ta način pa bi se uspeli tudi izogniti veliki količini teh goljufi. Skratka, DDV predstavlja veliko sivo cono in tu je enostavno treba nekaj narediti. Mislim, da bi to bilo kaj enostavno razrešiti. DDV naj plačajo tisti, ki so na koncu verige. Merci, Manca, merci. Hvala lepa za to zamisel o reforme DDV-ja. E, torej, tu bi imeli nek e, zvezdni e, DDV, gospod e, Taron. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik, tako kot vsi ostali sem tudi sam hvaležen za pristop tega poročila in moram reči, da se resnično zdi smiselno, da skušamo ugotoviti, kaj se dogaja in da skušamo stvari izboljšati. Sam bi pa šel še korak naprej. Zdi se mi, da je to tako kot računovodstvo Montija Pythona, Osredotočali bi se morali resnično na lastna sredstva in vire EU, kajti sicer se bodo države še naprej igrale z sistemi, ki jih še mi ne moremo razumeti. Kaj šele naši voljivci? Po mojem mnenju, neposreden evropski davek, tudi DDV je ena od možnosti ampak vsak državljan bi letno plačal recimo en evro, kar je mikroskopski znesek glede na to, kaj plačujemo v naših nacionalnih državah. Že na ta način bi dobili 450 milijonov. Namreč za 450 milijonov lahko že naredite kar nekaj, lahko že najamete kar nekaj strokovnjakov. Če torej državljani neposredno plačujejo, jih bo tudi bolj zanimalo, kaj se počne z njihovim prispevkom. Trenutno tega zanimanja ni. Ljudje imajo občutek, tam nekje nekdo plačuje, tam nekje nekdo prejema in od tod vsa ta zmeda in vsta kaos. Po mojem mnenju bi morali začeti z drobnimi koraki. Postaviti bi morali vprašanje Evropski komisiji in sicer, koliko denarja, koliko evrov smo porabili Za skupino na visoki ravni, ki jo vodi Mario Monti v treh letih in koliko predlogov smo za ta denar dobili od te skupine? Merci, Hvala lepa. Zadnji govornik, predsednik odbora. Najprej bi se vam eh, zahvalil za to predstavitev. E, vesel sem, e, da postanemo tako čustveni ob računovodskih vprašanjih. E, tu gre seveda tudi za tehnična računovodska vprašanja in mislim, da se moramo ločiti od predsotkov. Danes je potrebno, da zahtevamo od držav članic naj svoje proračune predstavljajo na homogen in berljiv način.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 odbor izraz, moral izraziti željo ali pa resolucijo, eh, da naj se eh, finančna ministerstva držav članic lotijo dela in harmonizirajo proračune, da na isti način eh, predstavljajo v svojih proračunih prispevke za EU. Morda bi tu lahko imeli neko poročilo na lastno pobudo treba je o tem govoriti, treba je eh, eh, tudi Eurostatu eh, reči, naj nam povedo, s kakšnimi sredstvi razpolagajo, kako lahko dosežemo, da bomo govorili isti jezik, tudi pakt za stabilnost ne bo deloval, če ne bomo vsi naredili svoj prispevek in če ne bomo govorili istega jezika. In uh, tu gre dejansko za to, da moramo uh, resno izraziti to potrebo, kajti sicer bo prišlo do kozmetičnih proračunskih eh, sprememb eh, in se to vodi pravzaprav tudi do neiskrenosti eh, pri proračunih. Ali bi lahko izrazili to željo? Mi ne moramo sedaj kar tako dati tega poročila v omaro. Mi moramo poskrbeti za to, da se bo nekaj zgodila. Gospod poročevalec, morda boste vi z gospodom Levandovskim naredili določene predloge, morda. Eh, prosim seveda tudi za odgovore na različna vprašanja in potem bomo pa zaključili. Um, Hvala. Verjetno boste veseli, da so se name obrnili ne evropske inštitucije, ampak obupani drugi ljudje. Ne bom povedal, kdo. Trenutno delamo na tem, da bi ustanovili skupino na visoki ravni, ki bi vključevala strokovnjake vsega sveta. Evropa ima tako imenovani EPSAS, sistem javnega računovodstva, ampak nič se ne dogaja. Javno računovodstvo je zelo različno v različnih državah. In v nekaterih državah, oziroma ena država, sploh nima dvostavnega računovodstva. In moram reči, da je zelo problematično to, če govorimo o evrskem območju, če morate pomagati državam v težavah, vi pa ne morete niti pregledati njihovih financ, ker ne morejo izkazati prihodkov in odhodkov. Zelo na kratko o TDV-ju. Kot veste, predstavlja DDV zgolj eno oziroma še manj odstotkov. In to je resnično siva cona. V nekaterih državah imate dvoodstotno stopnjo napak oziroma sredstev, ki poniknejo, drugot je ta stopnja 20 odstotkov. To je resno vprašanje. Kar pa zadeva vprašanje treh odstotkov, ali to vpliva na pakt za rast in stabilnost, mislim, da je tu zahtevenega še več dela ampak izdatki in prihodki. No, izdatki oziroma prihodki pridejo v proračun in tu so nekateri učinki, ampak menim, da ker je velikost proračuna relativna v primerjavi s temi tretjimi odstotki, menim, da je vpliv relativen, obstaja pa tega nisem izračunaval, tako da tukaj je neko vprašanje, ki se ga lahko lotimo. Kar pa zadeva neposredne davke. Tudi če ohranimo BND, je enostavno zadeve narediti transparentne. Enostavno date prispevek prebivalstva, rečete, to je prispevek za EU ni to tako zelo zapleteno, ampak zanimivo je, da večini držav članic to ni všeč. Ampak vedno obstajajo take možnosti. Preglednost sredstev se lahko obravnava na različne načine. Lahko obravnavamo samo preglednost, lahko še druga vprašanja. Kar pa zadeva stroške skupine na visoki ravni, ne vem, koliko stane. pravkar sem dobil poročilo, ki bo govorilo o ravnovesju med uloženimi sredstvi in rezultati. Upam, da bo vsaj ta denar dobro namenjen. Gospod Depre za zaključek. E, torej, e, zabeležil sem si predloge, ki ste jih vi formulirali, gospod e, predsednik, in na to se bomo odzvali. E, sicer pa pravzaprav nimam e, ničesar za dodati. E, hvala lepa. Gospod Monti, torej dela. To morda ni tako vidno, vendar ta skupina dela. In predstavniki, poslanci v skupini Monti bodo z nami 19. novembra. To bo seveda zelo velik trenutek, gospod eh, Denanul, lahko vas eh, pomerim glede tega. Hvala lepa. Gospod, to je pravzaprav šele začetek eh, dela na velikem gradbišču. Če ne bomo mi sami poskrbeli za standarde pri računovodstvi, drugi ne bodo poskrbeli za to. Videli smo pravzaprav, Eh, kako se eh, je marsikaj eh, izmuznilo pozornosti instituciji, torej mi moramo bedeti nad jasnimi proračuni, ki se izvajajo na isti način v državah članicah in mi moramo pravzaprav tudi poročati o ukrepih, ki jih na tem področju izvajamo. Sedaj pa dr. Fiona Beveridge in dr. Serat Sengiz prihajata zato, da bi predstavila svoje delo in sicer študijo o proračunu EU za enakost spolov. Eh, študijo je eh, naročil odbor FAM eh, upošteva torej analizo proračuna EU in upošteva spole in učinke na enakost spolov. Tu gre torej za enakost spolov v Evropski uniji, enakosti spolov namreč zlasti na nižjih ravneh ne spoštujejo. Tu se zahteva večja preglednost, eh, večja uporaba kazalnikov Eh, v zvezi s spolov. Eh, na voljo imamo angliško, francosko in nemško različico tega poročila. Eh, Blumeyer in Sens je konsorcij, ki je prevzel ta projekt, sodeloval je z različnimi raziskovalnimi inštituti, med drugim tudi z inštitutom iz Liverpoola, Fiona Beveridge Eh, prihaja z univerze v Liverpoolu in je specializirana na uh, uh, družbene pravice in enako spolov. Gospod Sencegis prihaja tudi z Liverpoolske univerze. Doktor Sengis se ukvarja z uh, upravljanjem na evropski ravni, na različnih ravneh, ob upoštevanju tudi spolov. E, prosim, beseda je vaša. Na to bo pa spregovorila eh, tudi gospa Patricija Šulin, ki spremlja pravzaprav ta dosjej in ki želi vzpostaviti omrežje za enako spolov in ona bo spregovorila po naših povabljencih. Eh, Dr. Bevrič, boste vi začeli, prosim. Thank you very much and thank you very much to the committee for this opportunity. To... Hvala. In hvala za priložnost, da lahko predstavimo naše rezultate glede zagotavljanja proračuna. Um, our objective was to Naš cilj je bil, da bi proučili kako bi lahko v evropskem proračunu predvideli sredstva za enakost med spoloma. Eh, pripravili naj bi metodologijo in pogledali, kako deluje proračun za to, da bi dejansko začeli izvajati enakost med spoloma. Našo študijo smo odpravili med januarjem in majem leta 2015, opravili smo tudi razgovore z člani Evropske komisije in drugimi deležniki za to, da bi se prepričali, da bomo res dobili nekaj, kar bo uporabno. Zato smo zelo veseli, da smo danes tu in da lahko z vami delimo naše poročilo. Torej, zakaj proračun za enakost med spoloma? Zakaj na Evropska komisija predvidi ta sredstva? Kako to lahko pomaga? Predvsem lahko proračun za enakost med spoloma pomaga, da proračun bolj pozorno proučimo kot sredstvo zaves na visoki ravni, ki jih najdemo v pogodbah. Če sledimo toku denarja, potem bi morali v proračunu seveda videti eh, posledico teh odločitev na visoki ravni. Gre torej za to, da želimo spodbujati in izboljšati tudi Zagotavljanje sredstev za uvajanje načela enakosti med spoloma v vsa področja proračuna. In seveda pričakujemo tudi, da se bo izboljšalo poročanje glede napredka na področju enakosti med spoloma in tudi, da bomo spodbudili razmišljanje in pregled politik in strategij, ki jih že imamo. Skratka, tukaj gre za priložnost parlamenta in drugih deležnikov, da izmerimo naš uspeh pri doseganju ciljev, kot je enakost med spoloma in uvajanje te politike vsa področja. Skratka, gre za orodje upravljanja, ki lahko izboljša demokratično odgovornost za proračun. V naši pilotni študiji smo predstavili robustno metodologijo, ki temelji na pristopu zmogljivosti. Na ta način bi parlament in drugi deležniki lahko pregledali posamezna poglavja proračuna in ugotovili, kako ta poglavja obravnavajo enakost med spoloma in kako se dodeljujejo sredstva. Uporabljamo pristop zmogljivosti, kar pomeni, da smo najprej naredili korak nazaj in od zunaj pogledali na to, kaj bi morali za cilj enakosti med spoloma doseči. Potem pa smo želeli ugotoviti, ali imamo v proračunu ukrepe in načine mirjena, ki omogočajo, da pokažemo in demonstriramo doseganje ciljev. Torej, v študiji smo predstavili metodologijo in prikazali smo tudi učinke enakosti med spoloma na posamezna poglavja. Uporabili smo metodologijo in to pokazali v poročilu, da bi prikazali, kako bi to lahko delovalo. Zelo bi bili veseli, če nam boste povedali, ali se vam zdi ta naša metodologi metodologija korisna tam, kjer smo jo mi uporabili. Pri izvajanju naše metodologije smo ugotovili, da ponekod manjkajo podatki informacije, kar pomeni, da je teže oceniti napredek in to je bila velika omejitev za nas. Če bi uvedli proračun za enakost med spoloma, zato da bi učinkoviteje dosegali naše cilje, bi najprej morali popolniti podatke in na ta način bi šele lahko zadostili visokim pričakovanjem. Skratka, priporočamo izboljšave v procesu proračuna za to, da bi v prihodnje lahko mm, učinkovite uporabljali sredstva za enakost med spoloma. Torej, menimo, da bi na ta način tudi izboljšali odgovornost. Zdaj pa predajam besedo kolegici. Hvala lepa. Veseli me, da sem lahko tu nekaj več informacij o naši metodologiji in ključnih ugotovitvah. V poročilu imate tudi dodatek. Tudi na strani 16 boste našli več o tem. Kot rečeno, sledili smo pristopu zmogljivosti. Gre za humanističen pristop, ki se osredotoča predvsem na ljudi. Torej, mi smo se ukvarjali ne toliko za denarjem, pač pa z aktivnostmi, ki pravzaprav izpolnjujejo življenje tako žensk kot moških. In ugotavljali smo, ali imajo ženske in moški dostop do takih aktivnosti. Odločali smo se o petih vrstah aktivnosti, ki omogočajo srečno življenje vsem gre za vključevanje v družbo, gre lahko za enako udeležbo pri neplačenem delu, recimo delu doma, gre za vključevanje v politični in družbeni sistem. To pomeni enak dostop do trga dela, do izobraževanja, do političnega sistema. Gre za možnost izražanja lastnega mnenja, političnega mnenja in misli gre za vključevanje v okolje, to pomeni enak dostop do varne hiše, do varnega doma, to pomeni tudi izražanje svoje osebnosti, to pomeni tudi denar in sredstva za razvijanje svojih hobijev, mm, za vključevanje v virske aktivnosti, če to koga zanima. In ne nazadnje, naše življenje brez kakršnega koli čustvenega ali fizičnega nadlegovanja, nasilja in tako dalje. Potem, ko smo se odločili, katere so tiste zmogljivosti, možnosti, ki nam vsem omogočajo srečno življenje, smo se ukvarjali z področji politike, torej kako je to odraženo v proračunu. Pogledali smo, katere zmožnosti so tiste, na katere bodo te politike vplivali in kako intenzivno. Torej, pogledali smo si poglavje proračuna in na katere zmožnosti v našem življenju bo to vplivalo in kako intenzivno. Torej, Večja kot je številka zmožnosti in više kot je intenzivnost, višji je tudi skupen vpliv na posameznem političnem področju. Potem smo si pogledali tudi cilje politik na tem področju in tudi odločitve o porabi sredstev, da bi videli, ali se je pri določanju ciljev politik in pri sprejemanju odločitev o denarju, ali se je to upoštevalo. Na ta način smo ugotovili, v kolikšni meri so odločevalci upoštevali morebiten učinek na enakost med spoloma, ko so določali cilje svojih politik in ko so se odločali o tem, kako nameniti denar. Potem pa smo govorili še o sami izvedbi, pogledali, kdo so udeleženci, kdo so prejemniki in v kolikšni meri so ženske in moški imeli korist od določene politike. In potem smo tudi govorili o močnih in šibkih točkah, predlagali razmislek in tudi nekatere spremembe. Pri vsaki proračunski postavki smo predstavili takole, kot izgleda na prostojnici. To je samo primer. To je naša analiza za poglavje, ki govori o sredstvih za tiste, ki so najbolj prikrajšani. Skratka, želimo zagotoviti sredstva za tiste, ki živijo v največji revščini. Ugotovili smo, da obstaja zelo neposredna povezava med angažmajem posameznika v družbi, namreč ljudje, ki so skrajno revni, ponavadi trpijo, tudi od duševnih bolezni, depresije in upamo, da bodo ti ljudje, če bodo imeli dovolj sredstev, lahko ukrepali, kar zadeva te najosnovnejše zadeve. Potem je tukaj še širši družbeni angažma, to je pa bolj posredno. Namreč tu ne gre za to, da bi s to proračunsko postavko želeli ljudi spraviti na trg dela. Ne, odnos je bolj posreden. Vemo, da je enakost med spoloma naš višji cilj, ampak ugotovili smo v tem primeru, da se v proračunu ne uporablja oziroma ne dosega enakost med spoloma v zadostni meri. Prav tako nimamo dovolj podrobnih podatkov, tukaj nismo mogli videti, ali gre za ženske ali gre za moške prijemnike pomoči. Mi smo obravnavali šest naslovov v proračunu. Če bi Evropski parlament, Evropska komisija ali drugi želeli slediti naši metodologiji, potem bi to morali horizontalno uporabljati za vsa poglavja oziroma za vse naslove, kajti vse politike vplivajo na enakost med spoloma. Na nekaterih področjih se učinek kaže bolj neposredno, bolj očitno, drugot je ta učinek bolj skrit. Ampak, če bi izbrali samo nekaj politik, kjer se zdi, da je učinek najbolj očiten, potem bi to pomenilo, da bomo pristranski pri naši izbiri. Če hočemo karkoli spremeniti, potrebujemo resnično horizontalno metodologijo. Naše ključno sporočilo je, da moramo razmišljati dlje, da ne smemo ostati zgolj pri številkah. Zlasti tam, v tistih državah, kjer države članice niso zelo zavezane doseganju enakosti med spoloma, bi morali začeti na najnižji ravni. Dala vam bom nekaj pozitivnih in negativnih primerih, ko gre za vedenje EU, da vam pokažem, o čem sploh govorim. Recimo, ko govorimo o socialnem dialogu in o delovnih razmerjih, je kar nekaj prostora za enako zastopanost med moškimi in ženskami. Na ta način bodo ženske pridobile več moči in bodo tudi same lahko izpostavljale enakost med spoloma, tudi recimo v odnosu med delojemalcem in delodajalcem. Ampak tega ne priznavamo dovolj. In enakost med spoloma enostavno ni priznana kot cilj naših politik. Bolj pozitiven zgled so obzorja 2020. Tukaj vidimo zelo močne cilje enakosti med spoloma. Pri znanosti in izobraževanju, zlasti na najvišji ravni, so ženske podzastopane, kar pomeni, da nimajo moči odločanja. In če bi se EU tu zelo zauzela, bi lahko spremenili strukturo zastopanosti žensk na najvišjih ravneh. In ženske bi lahko svojo perspektivo pokazale tudi na področju znanosti, lahko bi povedali, kaj se jim zdi zanimivo za doseganje v znanosti. Potem usvajalna Evropa, tukaj se denar namenja medijem, audiovizualnim trgom in na tem področju so ženske ravno tako podzastopane in to ravno na položajih odločanja, torej na najvišjih položajih. EU ima priložnost, da to spremeni na bolje s podbudami, s tem, da zagotovimo eh, kot cilj enako zastopanost žensk. Ampak to se ne dogaja, to se ne uresničuje, kajti tudi na tem področju se enakost med spoloma ne priznava kot cilj. Naše ključne ugotovitve. Prvo. V pogodbi EU in listeni o temeljnih pravicah najdemo zelo visoko zavezo enakosti med spolom, ampak to je politična zaveza. Ko pa govorimo o nižji ravni, o izvedbeni ravni, vidimo, da se to ne dogaja, torej dejanja ne sledijo besedam. V poglavjih o razvoju, o sodelovanju je to zelo problematično, kajti zdi se, da ko govorimo o ciljih varnosti in zonanje politike se zdi, da to zasenči vse, tudi enakost med spoloma. Pri zaposlovanju, raziskavah, inovacijah, izobraževanju in kulturi je situacija nekoliko boljša, še vedno pa nezadovoljiva. Tukaj najdemo veliko nedosleznosti. Ponekod imamo zelo visoko zavezanost, drugod pa se o enakosti med spoloma sploh ne govori. To je zelo problematično. Zlasti po krizi se srečujemo z vprašanji, ki sodijo v mnoga politična področja, recimo migracije, spolno nasilje, revščina. In to so vprašanja, ki jih lahko rešimo samo z doslednim ukrepanjem na različnih področjih politik in če smo tu nedosledni, Če ne prepoznavamo enakosti med spoloma kot cilja na vseh teh področjih, potem se na terenu ne bo nič spremenilo. Potem nadaljne ključne ugotovitve. Vidimo, da ponekod proračun ni dovolj transparenten glede ciljev, niti glede sredstev, ki so dodeljena za doseganje posameznih ciljev. Primer, ki nas zelo skrbi, se nanaša na področje pravosodja. Prej smo imeli konkretne programe, s katerimi smo skušali doseči cilje politik na področju zaščite temeljnih človekovih pravic. Imeli smo program DAFNE za zaščito žensk. Ta program je bil zelo uspešen v boju proti nasilju nad ženskami. Zdaj pa se zdi, da V proračunu ni jasno, kateri znesek je bil dodeljen za kateri cilj politike. To pa prinaša nevarnost, da lahko drugi cilji zasenčijo cilj enakosti žensk. Vidimo tudi, da posamezni naslovi ne določajo ciljnih skupin. To seveda ustvarja težave ker ni dovolj preglednosti, ko se sprejemajo odločitve o sredstvih. Kdo, koga ciljamo, kdo je naša ciljna skupina, za katero želimo, da ima korist od naših sredstev. Tega enostavno ne vemo. In če tega ne vemo od samega začetka, potem je seveda težko spremljati fazo implementacije in ugotavljati, ali so cili bili doseženi in ali so tisti ljudje, ki so prejeli denar, dejansko tista ciljna skupina, za katero smo želeli, da ima koristi od naše politike. In besedo zdaj vračam Fioni, ki bo predstavila naša priporočila. Um, Če povzamem naša priporočila. Um, <clears throat> Priporočamo, da se enakost med spoloma prizna kot cilj v vseh naslovih proračuna. Prav tako mora biti uvajanje enakosti med spoloma vključeno v vse naslove kot metoda. Želimo tudi, da se namenijo konkretna sredstva za konkretne ukrepe in da se to specifično pove, s tem pa se poveča preglednost. In ne nazadnje, želimo, da se razvijajo indikatorji, kazalniki in podatki in da se to počne sistematično in da se ti kazalniki tudi objavijo. Kakšna je vloga tega odbora in drugih odborov? Če želimo učinkovit pristop, je najprej nujno, da vse agencije in vsi uporabljajo kazalnike, ko prosijo za sredstva. Na ta način bi dosegli veliko višjo proračunsko disciplino. Komisija mora zagotoviti, da bodo vsi sledili smirnicam in da bo osnutek proračuna dovolj pregleden. Evropski parlament pa mora izkoristiti vlogo, ki jo ima pri sprejemanju proračuna in poskrbeti za to, da bodo na področju enakosti med spoloma vsi spoštovali dogovore. Na koncu tri ključna vprašanja. Zanima nas. Kako zanimiva se vam zdi ta metodologija pri prepoznavanju slabosti v politiki zagotavljanja enakosti med spoloma? Prvič. Drugič. Kako učinkovito se lahko lotimo ključnih izzivov? Recimo, ali je možno doseči napredek in zagotoviti več informacij, glede na to, da je podatkov malo? Zato, da bi lahko bolje sledili, kako in v kolikšni meri se dosegajo cilji? Ali ta model, ki smo ga predstavili, predstavlja dodano vrednost za poslance in druge, ki želite izboljšati odgovornost za enakost med spoloma na področju politik EU. Hvala lepa. Merci, madame, pour... Euh, Hvala lepa za to predstavitev. E, to poročilo je zelo zanimivo. Mislim, da vam lahko rečem, da je sekretarjat eh, proračunskega odbora eh, tak, da ne spoštuje enakosti spolov. Tam so namreč ženske v večini in njihova avtoriteta je vsem znana. Sedaj pa besedo dajem eh, Patrici Šulin. Predsedujoči, hvala za besedo. Eh, spoštovani, z velikim veseljem pozdravljam to študijo o proračunu Evropske unije za enako spolov. Iskrena hvala tudi poslanskim kolegicam in kolegam v odboru za pravice žensk in enako spolov, ki ste dali pobudo za njo in tudi vsem, ki ste danes to poročilo predstavili in nam podali tudi priporočila. Za doseganje evropskih ciljev je poleg politične izjemno pomembna seveda tudi finančna podpora, o kateri ste danes govorili in verjetno bomo o tem še razpravljali. To finančno podporo seveda v okviru Evropske unije nudi proračun, ki je močno orodje za izvrševanje evropskih politik. Uh, poudarjam tudi uh, večletno spodbujanje večje enakosti spolov, eh, ki je tudi eden od osrednjih ciljev evropskih politik in ima močno politično podporo. Kot je dejal predsednik Evropske komisije v svojih političnih smernicah, eh, pa je njegova izjava, ki, več, ki, ki pove eh, sicer več in sicer izjavil je, da enako spolov ni luksus, ampak je politična nuja pri vsem tem pa se seveda vedno sprašujemo, um, ali ta finančna podpora dosega cilje, ali sledi temu, ali zaostaja. Uh, rezultati študije, ki ste jo predstavili in ki jo imamo tudi na voljo v pisni obliki, pa so pravzaprav za vse nas nek hladen tuš, se kažejo, da finančna podpora za enako spolov, torej um, evropski proračun ne sledi političnim prioritetam, kar seveda v študiji tudi eh, ugotavljate in kar ste nam danes tudi predstavili. Eh, poleg tega pa proračun eh, ni povsem transparenten glede tega, koliko sredstev je namenjeno posameznim ciljem in akcijam. Indikatorji o sredstvih po spolu pa se premalo sistematično spremljajo in uporabljajo pri presojanju učinkovitosti posamezne aktivnosti seveda moramo ostati kljub vsemu eh, pozitivni, da se dela eh, v to smer, da se opozarja na to problematiko, tako da, če tudi bi si želeli boljših rezultatov, verjamem, da bodo izsledki študije na vsem dobra pomoč pri odločanju o strukturi proračuna v prihodnje. Na koncu bi še enkrat izrazila zahvalo za vaše poročilo in priporočila. Merci. Hvala lepa. Sedaj vabim poslanke in poslance, naj zastavijo vprašanja, prespevajo k razpravi, kdo želi besedo. Nihče ne prosi za besedo in mislim, da je ta eh, študija marsikaj osvetlila. Seveda ne moremo vsega ustrezno prenesti tudi v proračun. Enakost eh, spolov je eh, etično vprašanje, je vrednota. In eh, seveda kljub našim prizadevanjem, da bi dosegli preglednost, tega ne moremo prenesti v proračun. Tu gre dejansko za dodatne podatke, tu gre za socialno bilanco, eh, ki se eh, pojavlja ob našem eh, proračunu in ta nam lahko da odgovore. Torej, vi ste zastavili številna vprašanja, pozvali ste nas naj ukrepamo in Patricija Šulin bo prav gotovo bedela nad tem vprašanjem, da pri enakosti spolov ne bo šlo samo za govoričenje, temveč da bo to dejansko etika, ki jo spošujemo vsak dan. In eh, to seveda v korist vseh evropejcev in evropejk. Eh, hvala lepa in eh, vesel bom, če se bomo ponovno srečali, da vidimo, dokam je prišlo to delo.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 so se dogovorili o naslednjem. E, Evropski sklad za prilagajanje e, globalizaciji in, sklad, e, in solidarnosti sklad sta bila dva izbrana dosjeja in zainteresirane Eh, stranke eh, bodo pač tu eh, konsultirane in Evropska služba za zunanje delovanje v skladu s členom 123 povabljena na izmenjavo mnen o posebnem odposlancu na naslednjem sestanku proračunskega odbora. Tu gre za mir v Kolumbiji. To sta bili odločitvi koordinatorjev. Sedaj pa dajem besedo eh, kolegi eh, Kristoforuju, da predstavi svoje poročilo v zvezi z eh, uporabo solidarnostnega sklada. Tu gre za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016. Prosim. Hvala lepa gre za resolucijo Evropskega parlamenta v zvezi z mobilizacijo sredstev iz eh, Evropskega solidarnostnega sklada strani komisije in sveta. Gre za poročilo komisije iz leta 2013. Mi smo to kot odbor seveda podpirali. Gre za podporo temu, da bi morda mobilizirali 10 odstotkov v obliki predplačil za vse tiste, ki so prizadeti zaradi naravnih katastrof. Namen tega sklada Evropske unije daje možnost, da ne mudoma hitro ukrepa. Največ 10 odstotkov sklada se lahko plača v obliki predplačil tistim, ki so prizadeti zaradi naravnih katastrof. Po našem mnenju gre to v pravo smer, kajte v odboru smo večkrat povdarjali, da je v teh postopkih preveč birokracije. Ne glede na to, ali govorimo o mobilizaciji drugih skladov ali o skladu za pomoč globalizaciji. S tem hitrim odzivanjem bomo lahko pomagali tistim, ki so prizadeti, ki trpijo, Pospešili bomo postopke, zato da bodo lahko hitro prišli do denarja. Največji znesek je, največji znesek je 500 milijonov. 50 milijonov je mogoče izkoristiti v obliki predplačil. Pri predplačilih je tako, da če se pojavijo težave, morajo države članice to vrniti v preglednem postopku in v okviru postopka zdravega finančnega poslovanja. S to resolucijo in s tem glasovanjem bomo poslali jasno sporočilo. Povedali bomo, da so sredstva Evropske unije res zdaj počasi prava finančna sredstva, ne pa samo finančna sredstva, ki izhajajo iz nekih birokratskih postopkov, za katere se sploh ni vredno truditi. Govorimo o žrtvah naravnih katastrof ali drugih, ki potrebujejo naše podpore. To so ljudje, ki se sprašujejo, kdaj jim bomo lahko pomagali. In zdaj jim bomo lahko pomagali prej. Zdaj se bo morda zgodilo prvič, da bomo lahko plačali predplačila in Evropska unija se s tem res približuje državljanom, tistim državljanom, ki trpijo zaradi večjih katastrof. To bi moral biti precedens, zgled za delovanje drugih skladov v Evropski uniji. Pri številnih skladih sodelujemo na proračunskem področju, preučujemo proračune, ampak zamude so zelo velike, prav tako pa ni učinkovitosti pri mobilizaciji teh sredstev. Hvala. Merci, le... Eh, hvala lepa, gospod poročevalec. So kakšna vprašanja, opombe? Ni vprašanj, ni prepomp, se je jasno. Predloge sprememb morate predložiti najpozneje do 29. oktobra 17. ure. Eh, eh, za glasovanje pa datum še ni določen. ne eh, za glasovanje v odboru, ne na plenarnem zasedanju. Sedaj pa eh, resolucija o splošnem eh, proračunu za leto 2016. Predlagam odmor petih minut, da pregledamo seznam za glasovanje, torej nadaljevali bomo čez pet minut. Izkoristite ta čas, da. Uh, date svoje elektronske kartice v aparat pred seboj. Ah eh, pravzaprav ne bi smeli uh, začeti pred 11. uro, torej prekinjamo delo do 11. ure.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

se bomo zelo pomembnega dela, saj gre za resolucijo o političnem sporočilu. Tu gre za uh, glasovanje uh, uh, z dne 28. in 29. septembra, gre za podporo eh, proračun 2016. Eh, prosim, da date elektronske kartice v aparate, zato da preverimo, ali lahko glasujemo po imensko. Eh, poskusimo, glasujmo. Ne deluje, kaj se dogaja. Ni strojčka za glasovanje. Kaj se dogaja? Donc on va voter à Malvé. Euh, torej, glasovali bomo z dvigom rok. Zakaj ni stroja za glasovanje? Bon, écoutez, pendant qu'on règle ce problème technique. Euh, torej, tu imamo tehnični problem, besedilo, euh, besedo dajem euh, splošnemu poročevalku na glasovanju 28. in 29. septembra. Euh, Eh, smo spregledali, da imamo določene prilagoditve in eh, to nam je ušlo. Eh, treba je bilo narediti neke popravke in zaradi tega dajem besedo Jose Manuelu Fernandešu. Dokument imate na mizah. Poročevalec, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Tu gre za tehnične popravke. Mislim, da je bolje, da to uredimo že tukaj in ne na plenarnem zasedanju. Tu gre dejansko za tehnične popravke. Najprej razdelek 1a eh, vrst vrstica eh, nič štiri nič tri nič dva nič ena eh, v prilogi eh, glasovalnemu seznamu, drugi podblok nad osnutkom proračuna bi morali imeti pravi znesek 3 milijone 554 tisoč evrov na mesto 3 milijonov 954 tisoč tu so bile številke zamenjane. E, torej, pravi znesek e, je 3 e, milijone 594 tisoč evrov. Potem pa razdelek 4, plačila, vrstica 22, nič 4, nič 1, nič 3 v glasovalnem seznamu o plačilih, drugi podblok nad osnutkom proračuna v skladu z našo strategijo bi eh, morali imeti eno tretjino eh, prevzetih sredstev nad osnutkom proračuna in zaradi tega bi moral biti pravi znesek 31 milijonov 200 tisoč evrov na mesto 49 30 milijonov 533 333 evrov. E, in končni znesek bi bil potem 68 tisoč, milijonov 200 tisoč. Potem pilotni projekti in pripravljalni ukrepi. E, tu imamo vrstico e, nič 7, nič 2, 77, 28 od TTIP-ju. Eh, zato da bi plačila, ki jih sprejme eh, parlament, eh, zato da ne bi bila nižja od predloga komisije, bi morali imeti tukaj znesek 120 tisoč evrov. Potem pripravljalni okrog ukrepi, razdelek 3, vrstica 33, nič 27, 12, tu gre za integracijo Romov in novi znesek bi moral biti 500 tisoč evrov. Eh, potem pa razdelek 5, vrstica XX, nič 1, nič 2, 11, nič 4, tu gre eh, glasovalni se, za glasovalni seznam za oddelek 3, administrativni izdelki. Eh, tu se z predlogom spremembe INTA 6602 okrepi horizontalna vrstica XX012 1104 za 40 tisoč evrov. Uh, in uh, mi smo dobili tudi uh, Eh, razlago za to spremembo in eh, prava vrstica za to okrepitev bi morala biti 20 eh, nič 1 nič 2 11. Tu gre dejansko za tehnične spremembe. Ali imate kakšne uh, pripombe? Ne, glasujmo. Torej, kdo je za uh, te spremembe, naj dvigne roko. Hvala lepa. Kdo je proti? Ne vidim nikogar. Kdo se vzdrži? Nihče en vzdržani glas. Še vedno ne moremo elektronsko glasovati. Zakaj pa to? Ah no, seveda bomo glasovali. No, zgubljali bomo čas. Prvi predlog spremembe. Eh, eh, o tem bomo odločali na koncu glasovanja. Prvi odstavek, predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Eh, Zavanjeno. Prvi odstavek, predlog spremembe tri. Z ustnim predlogom spremembe glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Hvala lepa. Kdo je proti? Ne, nihče nišče se ne vzdrži, sprejeto. Kompromis številka ena. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. E, predlog spremembe 8 za, proti, to se vzdrži, zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Z ustnim predlogom spremembe. Najprej bomo v dveh delih glasovali o ustnem predlogu spremembe. Prvi del, eh, ki se začne z recalls, eh, se do vključno relocation, eh, regulation. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Zdi se mi, da je ta prvi del sprejet, drugi del. Kdo je za? Kdo je proti? Zdi se mi, da je drugi del sprejet, morda bi bilo treba še enkrat šteti. Ne? Sprejeto? Ne? Kdo je za? In šteli bomo.

15 contre. 15 proti, 14 za. Koliko vzdržanih? Jih ni. En vzdržani. Drugi del je zavrnjen. Sedaj eh, predlog spremembe v spremenjeni obliki. Kdo je za? A, elektronsko bomo lahko glasovali. E, torej predlagam, da date e, kartice v aparate. Najprej bomo poskusno e, simulirali glasovanje. Glasujmo. Ponavadi imamo 32 poslancev in poslanki glasujejo. Dva glasova manjkata. Kdo ni glasoval, kdo noče glasovati? Kdo je pozabil kartico? A, dobro je. Gospod Taron. E, konec glasovanja. E, predlog spremembe 9. E, ki smo mu dodali prvi del ustnega predloga spremembe, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se zdrži? Predlog spremembe je sprejet v spremenjeni obliki. Predlog spremembe 10. 10. Tretji odstavek, predlog spremembe 10. No, preverili bomo. Gospod predsednik se upravičujem. Mislim, da ni bilo popolnoma jasno, o čem smo glasovali. Še enkrat ste rekli, da glasujemo o predlogu spremembe 9, o ustnem predlogu spremembe ali o vsem? Tu, o celotnem predlogu spremembe 9, eh, ki vključuje prvi del ustnega predloga spremembe, ki je bil sprejet. Torej, predlog spremembe 9 v spremenjeni obliki, torej z prvim delom ustnega predloga spremembe, ki je bil potrjen. Potem lepo prosim, da bi ponovili glasovanje. Pri glasovanju smo imeli tudi glas proti, zdaj pa mislim, da so nekateri glasovali za, ne da bi vedeli, da dejansko glasujemo o predlogu spremembe. Lepo prosim, da ponovimo. Bon, alors, V parapel. Dobro, po imensko glasovanje. Gospa Garja Zabal. Nos faltava. Se upravičujem. Nismo dobili posodobljenega glasovalnega seznama. Te stvari se neprestano spreminjajo, zato ločenje glasovanj o predlogu spremembe 19 smo imeli. Prišlo je do neke vrste zmede v naših vrstah. Mi smo za, drugi del lahko še enkrat glasujemo, prosim. Ah, bon. Alors, nous allons, nous... Torej, sedaj bomo glasovali o prvem delu ustnega predloga spremembe, ki začne z besedico recalls, to vključno uh, besedice regulation, po imensko glasovanje. Torej, o prvem delu ustnega predloga spremembe. Glasujemo. Je skrita je klub. Konec glasovanja. Prvi del je sprejet z 19 glasovi, 10 eh, proti, 5 vzdržanih. Drugi del ustnega predloga spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Drugi del je sprejet. 26 glasov za, 6 proti. V redu. Sprejeto. Sedaj je torej vse sprejeto. E, e, ti odstavek deseti e, predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe enajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 12 eh, z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 13 eh, za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Odstavek 6. Predlog spremembe 14 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog eh, je sprejet s 16 glasovi za, 14 proti, 3 vzdržani. 15. Eh, predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavarnjeno. Predlog spremembe 16. za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17. za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13 eh, glasov za, 20 proti, en vzdržan. Eh, potem 19 eh, predlog spremembe, kdo je za. 18 predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 19 predlog spremembe, kdo je za. Eh, z ustnim predlogom spremembe. Kdo je proti? To se vzdrži sprejeto. Predlog spremembe 20, eh, novi 8a. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Kompromis je sprejet. Eh, predlog spremembe 24. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavadnjeno. Eh, predlog spremembe 25. Eh, z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 26. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavadnjeno. 27, eh, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 29 za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 33 za? proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 34. Kdo je za? A ja, brezpredmeten zaradi tega, ker je bil sprejet 33. E, predlog spremembe 35. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavarnjeno. Predlog spremembe 36. Kdo je za? Proti? Zdržani? zavrnjeno. Predlog spremembe je 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 38 za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 19 glasov za, 12 proti, 2 vzdržana. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, zavarnjeno. Predlog spremembe 42 kdo za, proti, vzdržani. Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 43 z ustnim predlogom spremembe poročevalca zdaj za, proti, zdržani, sprejeto. E, predlog spremembe 44 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog e, spremembe 45 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 68 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 69 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti, zdržani, zavrnjeno predlog eh, spremembe 51 za, proti, stršani, zavrnjeno. Predlog spremembe 52 za, proti, stršani, zavrnjeno. Predlog eh, spremembe 53 za, proti, stršani, zavrnjeno. Predlog eh, spremembe 54 za proti. Zdržani zavrnjeno. Predlog eh, spremembe 56 za proti. Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 24 glasov proti 8 za en vzdržan predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 58 eh, eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 63 za, glasovanjem v eh, delih o ustnem predlogu spremembe. Najprej prvi del ustnega predloga spremembe, kdo je za, proti, zdržani. Prvi del sprejet, drugi del, kdo je za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, vendar preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja predlog spremembe je zavrnjen z 19 glasovi eh, proti 15 glasovom. Eh, sedaj pa predlog spremembe 63 v spremenjeni obliki, ki smo mu dodali prvi del. Eh, kdo je za? Proti? Zdržani? Predlog spremembe je sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? E, tu imamo tri dele. Najprej prvi del, kdo je za? Proti. Preverili bomo, glasujemo. Konec glasovanja. Prvi del je sprejet, 19 za, 13 proti. Drugi del. Kdo je za? proti, vzdržani. Drugi del je sprejet. Tretji del. Kdo je za? Proti, vzdržani. Tretji del je sprejet. Kompromis eh, pet je s tem sprejet. Eh, predlog spremembe 70. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. Eh, predlog spremembe 71 z tehničnim popravkom. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 72 je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 73 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 74 je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 6. Ne, brez drugega dela. Kompromis šest. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. E, predlog spremembe 76 za. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 79. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno predlog eh, spremembe 80 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog eh, spremembe 82 za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 eh, glasov proti 15. Eh, eh, predlog spremi 83, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 84 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? proti, zdržani, sprejeto. Predlog eh, spremembe 85 eh, eh, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 7, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 87 za, proti, zdržani, zavrnjeno sprejeto. Predlog eh, spremembe 88 za proti zdržani sprejeto. Kompromis 8 za proti zdržani sprejeto. 88 eh, eh, za proti zdržani zavrnjeno kompromis devet eh, za proti zdržani sprejeto. Eh, sedaj prehajamo na druge eh, oddelke. Predlog spremembe 91, kdo je za, proti, preverili bomo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet, 22 za, 11 proti. E, predlog spremembe 90. E, potem predloga spremembe 92 in 93. sedaj bomo glasovali Torej, 91 je bil sprejet. O tem smo glasovali. Potem pa 90 in 92. O teh moramo glasovati. Eh, lahko glasujemo skupaj o obeh Sedaj glasujemo o predlogu sprememb 90 in 92. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. A ja, jaz moram tudi glasovati. Dobro. Glasujemo.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 zavrnjeno. Predlog spremembe 94 eh, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis A za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog eh, spremembe 96 za, proti, Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen 17 eh, proti 15, 2 vzdržana. Predlog spremembe 97 eh, v odstavku 67 novih za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 98, 99, sta identična, kdo je za, proti? Ni jasno. Poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto 23 proti 5 in 5 vzdržanih predlog spremembe 100 za? Kdo je za 100? Proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da je zavrnjeno. Preverili bomo. Glasujmo. Konec glasovanja. 16 za, 16 proti, gospod Aron je pa glasoval za, torej sprejeto. Torej sprejeto. 101 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog. Uh, spremembe 102 eh, z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? Na 77c. Predlog spremembe 102 za ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za? Proti? To se vzdrži. Sprejeto. Gospa Gardija Zabal. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ker smo sprejeli ustni predlog spremembe in predlog spremembe, me zanima, ali bi lahko imeli ločeno glasovanje in sicer sekretarjat, biro in tako naprej, pač ta socialistični predlog spremembe do Parliament Estimates for the Financial Year 2017. Gre pač za celoten predlog spremembe socialistov, odstranili bi samo prvi del in na koncu del stavka za to, da bi to bilo lahko združljivo, če bo sprejeto. Dobro, je jasno, gospod Rubik, eh, oral emen. Mi smo proti temu ustnemu predlogu spremembe. Ustni predlog sprememb je bil že izglasovan ravno kar. Gospod poročevalec. Če je bil ustni predlog spremembe izglasovan, tako sem jaz to razumel bi morali potem pravzaprav glasovati o drugem delu. In naj razložim. Poskušal sem se držati tistega, eh, za kar smo se dogovorili julija in kar je bilo sprejeto v plenumu. O tem lahko glasujemo, vendar, če o tem glasujemo, eh, predlagam, da glasujemo proti zaradi razlogov, ki sem jih že navedel.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 In v tem primeru lahko pravzaprav eh, glasujemo o prvotnem eh, predlogu. Eh, torej, kdo je za? Torej, glasujemo o načelu, o načelu glasovanja. Gre za to. Torej, konsultiram vas poimensko. Glasujmo. Konec glasovanja. E, ta prošnja je e, zavrnjena z 19 glasovi proti 13. Kompromis B. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Gospod poročevalec. Mikrofon pardon, euh, ce que je vais dire maintenant. Torej, nimamo pravzaprav političnega problema med skupinami, tu gre dejstvo. E, kar zadeva odstavek 77 e in 104 e, eh, in predloge sprememb 109 eh, in 110, tu se nov, opredeljujejo nove misije za internega revizorja. Ogledal sem si uh, finančno uredbo in besedilo glede uh, misij. Uh, to je pravzaprav v pristojnosti predsedstva. Ogledal sem si tudi pravila za uporabo finančne uporedbe. Notranji revizor opravlja ekskluzivne uh, uh, pristojnosti revizije. Povsem neodvisno, nobenih navodil ne prejema. V teh treh predlogih eh, sprememb pa dajemo navodila eh, notranjemu eh, revizorju in to je neskladno z pravili. Del predloga, ki se nanaša na naloge revizorja, in uh, ki se nanaša na uh, poročila uh, in odnose med predsedstvom uh, in revizorjem, so pravzaprav uh, že urejena in zaradi tega teh sprememb te moramo sprejeti. Gospod Manka. Hvala, gospod predsednik. Če je nekdo podrejen nekomu, in potem bi moral dobiti navodila od te osebe, kateri je pač podrejena. Če šefa ni, lahko revizor ravna neodvisno. Či. Ni eh, nobenega nad njim v hierarhiji. Eh, pravilo finan iz finančne eh, uredbi pravi, da eh, revizor ne more prejemati nobenih navodil, ker je neodvisen. Vse jasno. Gospod Fernandez. Ne vem, eh, kako bodo socialisti glasovali eh, in eh, videli smo, kakšna je razlaga in zaradi tega so ti predlogi sprememb nedopustni nedopustni. Če je to torej v nasprotju s finančno redbo, dobro. Mi bomo glasovali, eh, mnenje poročevalca je jasno in temelji na besedilu in zaradi tega eh, ti eh, predlogi niso dopustni, ker so v nasprotju z uredbo. E, torej, jaz ustrajam na tem, kar sem rekel, to velja za e, predloge sprememb 104, 109, 110. Kajti e, za njimi je ista logika. Torej, nedopustni. Kdo izreče nedopustnost? Predsednik odbora ali odbor? Jaz. Dobro, menim, da je to nespremljivo. Gospa Garja Zabal. Gospod predsednik, dve stvari. Mi ne verjamemo, da je to nasprotju s finančno uredbo, vendar to so vaši kriteriji. Predlagam pa, da preučimo nedopustnost in nespremljivost eh, predlogov sprememb. Tu moramo biti zelo konkretni. Mislim, da smo pravzaprav izglasovali mnoge eh, predloge sprememb, ki bi morali biti po tih kriterijih nedopustni, pa to niso bili. Jaz ne rečem, da so dopustni. E, mislim, da moramo pregledati e, bolj natančno, kdaj so amandmaji spremljivi in kdaj ne. Obljubljam vam, da bom opravil to težavno nalogo zato, da ne bo nobenega dvoma glede pristranskosti. Gospod predsednik. Hvala lepa. No, to je nevaren argument, ki so ga predstavili kolegi. Uredba v proračunu je jasna. Ne moramo iti proti tej uredbi če nekdo prevzame svoje naloge in če je za to odgovoren biro, potem smo tukaj na meji. Mislim, da se v to ne bi smeli spuščati. Zato mislim, da bi bilo bolje, če socialiste ne bi ustrali pri tem sporu, ampak če bi upoštevali jasno besedilo uredbe o proračunu. Če ne, pač bomo morali še enkrat to prebrati ali spremeniti. À moins que vous retiriez vos amendements e, Sicer pač uh, bo moral se izreči o dopustnosti ali nedopustnosti. Da si olajšam vest. Glasujmo o 104. Če je izid negativen, eh, ne bomo več glasovali o 109 in 110. Ne. Prosim, da glasujemo o 104 in eh, črtajmo zadnji odstavek. Eh, če spoštujemo logiko, ki sem jo jaz predstavil, moramo, lahko glasujemo o 104, vendar črtamo sporni odstavek. Eh, torej mi črtamo consider that this overview should be validated uh, in tako naprej. Glasujmo. Predlog spremembe 104, eh, tako kot je to korigiral poročevalec. To je za. Proti. Predlog spremembe je sprejet. odbor za proračun je menil, da eh, za revizijo ne more biti pristojno predsedstvo parlamenta. Eh, potem 105 za, proti. To se vzdrži. Sprejeto. Predlog spremembe 106 za, proti. Sprejeto. Predlog spremembe 107. Z ustnim predlogom spremembe, kjer črtamo an open dialogue and should ensure. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Glasujemo. Monsieur Tainclou. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet 20 za 11 proti. To je bil predlog spremembe 107, sedaj pa 108, zdaj za, proti, stršani, sprejeto. 109, 110 brezpredmetna, 111 eh, za, proti, zdržani, sprejeto. E, eh, 112 je brezpredmeten. Gospa Gardija Zabal. Trtan komplikal. Se opravičujem, da zapletam zadeve, ampak. podobno kot pri prejšnjem glasovanju, bi prosili za 112, zato ker bi po našem mnenju lahko glasovali o tem kot o dodatku k 111. 111 je bolj podroben in določa pogoje za to, kako naj bi se obračunavali splošni izdatki, torej dodatek k 111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 Monsieur le rapporteur. Gospod poročevalec, gospod predsednik, mi smo veliko razpravljali o tem, eh, sto, zaradi 111 je 112 odveč, tako to lahko interpretiramo, vendar lahko glasujemo. Eh, predlagam, da glasujemo proti, ker so tu določene specifikacije, za katere nikoli nismo imeli konsenza. E, če bi imeli konsens, bi to podprl, vendar ni bilo konsenza e, glede načina izvajanja nadzora in zaradi tega e, predlagam, da glasujemo proti. Ja, Strinjam se s poročevalcem. Mislim, da je zadeva jasna. 111 imamo tukaj in 112 zato ni sprejemljiv. Sem zato, da o tem, glasujemo, da o tem ne glasujemo, kajti to vprašanje je rešeno z 111. Hvala. Če dovolite, glasovali bomo o teh treh zadnjih vrsticah tega predloga spremembe. Kdo je za? Proti. Mislim, da je zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 115 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj predlog spremembe ena. Saj sem to odložil za konec eh, glasovanja. Kdo je za predlog spremembe ena? Proti? Zavrnjeno. Sedaj mnenja eh, specializiranih odborov. Eh, tu glasujemo v celoti. Nimate nič proti? Gospa Grese. Opravičujem se, ker motim glasovanje. Jaz sem bila avtorica eh, eh, pravzaprav mnenja proračunskega nadzora in tu pač piše posod out of scope.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 Torej bomo vprašali gospoda Fernandesa. To je na deseti strani. Mnenje kont. Poročevalec, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorimo o resoluciji in resolucija mora biti konsistentna in koherentna. Prav tako se moramo izogniti ponavljanju. Mislim, da moramo zagotoviti tudi logiko. Zadeva mora biti razumljiva. Imamo stvari, ki so vključene, naprimer out of scope, torej zunaj področja uporabe in temu moram nasprotovati, kajti to ni v skladu s splošno logiko resolucije. Želim si, da bi bilo besedilo konsistentno in koherentno in v skladu z resolucijami, ki smo jih sprejeli in seveda tudi v skladu s našimi predlogi sprememb. Če bomo sprejeli to resolucijo, mora biti resolucija v skladu z proračunskimi predlogi sprememb. Zadeve morajo biti konsistentne. Želimo si, da bi to bilo v skladu z drugimi predlogi, ki smo jih podali. Še enkrat se zahvaljujem sekretarjatu za njihovo pomoč. Naloga je bila res težka. Morda se lahko strinjate z veliko elementi, ki so vključeni v to, ampak ne moremo kar vsega poprek vključiti. Na koncu bomo dobili neko krpanko, ki ne bo imela nobenega smisla. Zato sem zadeve želel utemeljiti. Želimo si inteligentno besedilo, besedilo, ki je konsistentno in seveda želimo si tudi besedilo, ki je v skladu s predlogi sprememb za proračun, kakor so bili sprejeti. Hvala gospe Gresle za to, da je opozorila na napake tukaj. nekatere predlogi sprememb se zunaj področja uporabe, čeprav se z njimi strinjam, ampak to bi lahko obrazložilo tudi naše postopanje drugače. Hvala. Gospa Gresle, zelo zanimivo je vedno imeti takšne razprave. Obžalovanje vredno je, da se vsi trudimo vključiti nekaj preglednosti v ta finančni inženiring. Videli smo nekaj težav pri izvajanju in tudi kar zadeva številke, pet, 59 milijard evrov na leto je izdanih v ta namen vsako leto. In posod govorimo, da je treba zadeve bolje opredeliti, identificirati. In mislim, da je to obžalovanje vredno in to ne meče dobre luči na sodelovanje med našima odboroma to zunaj področje uporabe, mislim, da ni upravičeno. Mislim, da bi lahko bili močnejši, če bi drug drugega podpirali, ampak to razpravo smo že večkrat imeli. Hvala. Eh bien, grâce à vous, il a lieu, monsieur le rapporteur général. Eh, hvala lepa, poročevalec. Dal bom še dodatno informacijo. Mislil sem, da je to pač jasno. Mnenja eh, odborov so dodana resoluciji niso eh, zavržena skozi okno, ne, to je v prilogi k eh, resoluciji. In to se tudi objavlja in eh, željo odbora za proračunski nadzor bomo obravnavali v našem odboru, tu gre za predvidljivost, za angažma. Gospa Gresle, mi bomo sedaj ostali pri mnenju eh, poročevalca. Ali se strinjate, da glasujemo v celoti o mnenjih eh, specializiranih odborov? Torej, mnenja, ki jih ne pokrivajo, um, torej za, proti, nihče. Eh, tudi ni vzdržanih. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji v spremenjeni obliki, eh, tudi na podlagi naših glasovanj danes do povdan. Glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto, 24 glasov za, 7 eh, proti, 4 vzdržani. Čestitke poročevalcu. Hvala lepa tudi vam vsem. Drage kolegice in kolegi, sedaj smo končali. Gospod Manka. Hvala, gospod predsednik. Samo en komentar imam ko smo glasovali o notranjih revizorjih in o tem, ali je to proti finančnim pravilom, potem moramo upozoriti, da to velja tudi za ekosok. Zato bomo morali preveriti to, kar je dejal poročevalec, kajti ne moramo iti proti pravilom Evropske unije, če obstajajo druge institucije, ki sledijo istim pravilom. Ja, ja. Ja, e, drugih vprašanj ni. Imeli bomo izredni sestanek e, Buč Libe 9. E, 15. oktobra 2015 tu v Bruslju. 22. oktobra bomo imeli še naslednjo sejo. E, tega ne moremo spremeniti, ker smo pač rezervirali dvorano in ker se pač moramo tudi ozirati eh, na tolmačenje. Eh, skupina bo imela kongres naslednji teden, določeni člani pač ne bodo mogli eh,